sice. Mi bomo redno obveščali parlament glede nadaljnega razvoja pogajan. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, komisar De Kuht. Dva predloga resolucij sta bila uložena ob zaključku razprave. Um, B z dvema številkoma dveh političnih skupin. Jutri bomo glasovali o teh resolucijah ob pol dvanajstih. Gospe, gospode, v skladu s 216. členom bi sporočil, da nismo dobili nobenih predložitev da, k spremembi z, um, zapisnika, tako da je ta velja.